i will take the point of order after the announcements. Postopkovno zadevo bomo obravnavali po najavah. Kot vemo, je gospod Stavros Lamrinidis sporočil, da je bil imenovan za ministra za zunanje zadeve grške vlade od 17. Eh, junija 2011. Parlament je vzel na znanje to sporočilo in v skladu s prvim odstavkom sedmega člena akta o izvolitvi članov Evropskega parlamenta z neposrednimi direktnimi volitvami in v skladu s četrtim eh, členom poslovnika eh, ugotavljamo, da je to mesto prosto od 17. junija 2011. Uh, Nadaljevali bomo z delom. Kolegu seveda želimo čim več sreče in pristojne grške oblasti so me, oblasti, so me obvestile o izvolitvi gospoda Dimitriosa Drucasa, ki bo nadomestil gospoda Lambrinidisa v skladu s četrtim členom poslovnika. Eh, parlament jemlje na znanje to nadomestitev z 22. junijem 2011. Pozdravljamo novega člana in v skladu z drugim osakom tretjega člena poslovnika, dokler njegov mandat ni bil preverjen in dokler ni bila sprejeta odločitev o morebitnih sporih in pod pogojem, da je podpisal izjavo, da ni na nobenem položaju, ki bi bil nezdružljiv s položajem evropskega poslanca, bo gospod Dimitrij Drucas eh, prevzel svoje mesto v parlamentu in eh, v vseh delovnih telesih. Najlepša hvala in čestitke in vse dobro tudi novemu kolegu. Uh, Zdaj pa gospod Batten. Ja, Eh, postopkovno zadeva sem želel izpostaviti. Eh, ne vem, eh, je, kater člen poslovnika je to, ampak vidim, da so v dvorani politični posteri, kar je v nasprotju s pravili. Mene osebno to ne moti, ampak večkrat sem že prosil, da se pravila enako uporabljajo za vse. Če imajo eni pravico pokazati svoje uh, eh, posterje. Potem bom tudi sam uh, na svojem mestu tukaj uh, izobesil svoj plakat in uh, to pravico bi morali imeti tudi vsi drugi. Torej prosim, da se enkrat dokončno odločimo o tem, kakšna so pravila. Najlepša hvala, gospod Patten, da ste me zelo jasno opozorili na posterje. Uh, prosim tiste, ki so jih izobesili, da jih ne mudoma odstranijo. Lepo prosim, da jih odstranite, da jih obrnete na svojih mestih. Lepo prosim, tako da bomo lahko nadaljevali z delom. Gospa Lin. No, ne glede na to, ali se strinjamo ali ne strinjamo z demonstranti, mislim, da je narobe, da demonstrantom dopustimo dostop eh, v parlament, da preprečujejo poslancem dostop do dvorane in glasovanja. Ni eh, vprašanje, ali se strinjamo ali ne strinjamo z njimi, ampak nekaj je potrebno storiti zato, da bomo zagotovili, da lahko poslanci pridemo v dvorano do glasovanja brez ovir. Hvala. Thank you, Mrs. Lynn. Hvala, gospa Len. Ustrezne službe smo opozorili na ta problem in to se ne bi smelo ponoviti. Gospod Madlina. Najlepša hvala, predsedujoča. Imam dobro novico vodja moje stranke, gospod Wilders, je bil oproščen vseh obtož proti njemu eh, glede svobode izražanja in glede eh, klevetanja. Mislim, da smo s tem ohranili svobodo izražanja v, na nizozemskem. Najlepša hvala. E, začeli bomo z glasovanjem, še prej pa e, pisna deklaracija, pisna izjava.